Najprej bomo glasovali o poročilu Metsola, dogovor Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu. Uh, um, imamo samo eno glasovanje in sicer poimensko. Lahko glasujete.